spoštovani poslanci. Ob začetku imam kar nekaj sporočil, ki vam jih moram predati. Prvič, upam, da bo sodelovanje z drugimi evropskimi institucijami, ko bo šlo za izvajanje Lizbonske pogodbe. Lizbonska pogodba bo stopila v veljavo čez en teden, torej upamo, da bo to izvajanje potekalo dobro. Naredil bom vse, kar je v moji moči, zato da bi bila pogodba izvajena na kar se da uh, enostaven način. Sem v stiku z švedskim predsedstvom, da bi to zagotovili. Evropski parlament bo začel postopek zaslišanj novih kandidatov za komisarje. Parlament je dobro pripravljen na ta zaslišanja. Evropski komisiji in svetu sem spremljal sporočil, da je parlament pripravljen. 1. decembra, to je torej naslednji teden, bomo obeležili svetovni dan AIDS-a. Moramo se spomniti vseh žrtev te grozovite bolezni. Vsak dan se moramo spomniti na te žrtve in narediti moramo kar največ za to, da bi omejili širjanje te bolezni v prihodnosti. 61 obletnica deklaracije o človekovih pravicah je prav tako nekaj, kar bomo praznovali 1. decembra. Nihče ni glasoval proti tej deklaraciji. To je prvi glavni dokument Združenih narodov na področju človekovih pravic. Rad bi vas opozoril na to in spomnil na to pomembno obletnico. Človekove pravice so nekaj, kar je tej hiši izredno pomembno. Zapisnik zasedanja 12. novembra vam je bil razdeljen. Zapisnik je bil sprejet. Ali ima